podpisal deklaracijo, da nima nobenega, nobene druge funkcije, ki bi bila nezdružljiva s funkcijo evropskega poslanca. Odbor za promet mi je sporočil da ima popravek v zvezi z resolucijo Evropskega parlamenta 27. septembra 2011 o varnosti v prometu v Evropi za obdobje 2011 do 2020 v skladu s členom 216 odstavkom 4, bo ta popravek odobren razen če v naslednjih 48 urah skupina 40 evropskih poslancev ali več zahteva, da se o tem glasuje. O tem torej ne bomo glasovali danes, to vam le sporočam. Na voljo pa imate 40, 48 ur, da zahtevate glasovanje. Besedilo pa je seveda na voljo na spletni strani parlamenta. Gospa Rod Berend je prosila za besedo, izvolite. Okay. Pan Leichtfried. Gospod Leichtfried želi besedo. Želite besedo? Hvala lepa, gospod predsednik. Verjetno sedaj ni primeren čas, ampak premišljal sem, kdaj bi bil primernejši čas, pa se ga nisem domogel domisliti. Kolega Van Hon me je opozoril na to in tudi zame je to problem, ampak najni imeni se ne pojavljata več, tako da zdaj nisem več gotov, da je to moj pravi, uh, pravo mesto, glede na to, da ste vi pravkar mislili, da sem jaz gospod Rodbener, Berend, morda pri uh, sedežnem redu nekaj ne drži več, ni več tako, kot bi moralo biti. E, dziękuję panu za uvod. Seveda, to bomo prav gotovo preverili. Hvala, da ste na to opozorili. Nembuno pa bomo to preverili. skupina ELS, skupina ALDE in skupina GUE NGL so mi posredovali določene informacije.